Mes chers collègues, bonjour. Kolegi in kolegice, dober dan. Za začetek tega leta, no, moram reči, da ste danes eh, odlični. Danes vam želim torej eh, zaželeti veliko sreče in uspeha v letu 2018. Upam, da boste ostali zdravi, srečni in uspešni pri vašem delu in pri našem delu tukaj v odboru za promet in turizem. Potrditev dnevnega reda. Dnevni red bo sprejet, če ni komentarjev. Komentarjev ni. Dnevni red je spored, sporočil nimam, tako bomo takoj začeli govoriti o svežnju o cestnem prometu. Z nami so naši poročevalci, gospa Revodalon Bonfoy, gospa Klun, gospoda Salinja pa nisem videla. Začeli bomo z delom, govorili bomo o svežnju, ki se nanaša na cestni prometu promet. V našem eh, žargonu tukaj v Bruslju govorimo o svežnju mobilnost ena. To je izjemno pomembno delo, ker se nanaša na življenje na deset tisoče cestnih voznikov in drugih delavcev, nanaša se tudi na konkurenčnost, na tisoče podjetij, ki se ukvarjajo s cestnim prevozom tukaj v Evropski uniji. Na nas je torej odgovornost, da pomagamo tem osebam in tem podjetjem. Poleg teh vidikov, ki so izjemno pomembni, pa moramo upoštevati tudi druge vidike, povezane z mobilnostjo in okoljem. Gre naprimer za onesnaženje, za zdravje, za podnebne spremembe in vse to je povezano z našimi odločitvami, eh, z odločitvami na temo mobilnosti na cestah in drugot kot sem dejala, je na nas ta odgovornost, na naših plečih eh, je odgovornost in zato je nujno, da delo začnemo v eh, duhu dobrega sodelovanja in da si vedno prisluhnemo. Sprijeti moramo ustrezno zakonodajo, prisluhniti vsem, dobro razmisliti in se na to pravilno odločiti, v interesu naših državljanov, začenši s tistimi, ki svoje delo upravljajo na cestah. Ne smemo sprejemati idej, ki bi bile zgolj na eni ali drugi eh, politični strani. Računam na vas. Začeli bomo z razpravo, govorili bomo o vseh treh predlogih. Najprej bom, kot ponavadi, besedo predala poročevalcem, na to poročevalcem v senci, na to pa poslancem in poslankam, ki bodo za besedo prosili. Besedo bom predala tudi poročevalcu ekonomsko-socialnega odbora, ki ga pozdravljamo v naši sredi, in tudi Evropski komisiji. Razpravo bo na to sklenila skupina poročevalcev. Najprej bomo besedo predali gospe Revodaron Bonfa, ki je odgovorna za direktivo o eurovinjetah. Dobrodošli, gospa. Na to bomo govorili o obdavčenju vozil, kjer je poročevalka gospa Klun. Dobrodošli, gospa. In na to še predlog o interoperabilnosti cestninskih sistemov, kjer je poročevalec gospod Salini. Dobrodošli. Imamo splošno eh, časovnico, za te tri predloge. Zelo stroga bom s časom za govor, zato ker moram zagotoviti, da bomo imeli dovolj časa pri vseh trih predlogih za ustrezno razpravo. Sedaj pa bom besedo predala našemu gostu, gospodu Kolonu. Dobrodošli, odgovorni ste za promet v ekonomsko-socialnem odboru. Imate eno minuto za vaš prispevek. Prosim vas, da ste izjemno kratki in da nam poveste, eh, kateri vidiki so za vas pomembni in eh, na kaj se želite osredotočiti v naših odnosih med ekonomsko-socialnim odborom in odborom TRAN. Izvolite, beseda je vaš. Najlepša hvala, gospa predsednica. Preprosto, pri tako pomembni temi, ki jo obravnavamo danes, ne smemo dovoliti, da pozabimo na del eh, Evropske unije, del predstavnika Evropske unije. Komisija, Evropski parlament, predstavniki eh, civilne družbe, torej ekonomsko-socialni odbor, vsi moramo delati eh, skupaj z roko v roki pri tej izjemno pomembni temi, kot ste dejali, gospa predsednica. Potrebujemo ravnotežje med seveda ustrezno deločen gospodarstvom, ki je nujno za delujočo Evropsko unijo, pa tudi okoljskimi vidiki. Gre za eh, prihodni svet, ki ga bomo prepustili našim eh, otrokom. Gre tudi za tisoče delavcev, ki morajo imeti dobre delovne pogoje. Hvala, gospa predsednica, za povabilo. Prepričan sem, da bomo začeli eh, na pravi način. To je namreč pomembno tako za Evropsko unijo, kot tudi za državljane Evropske unije. Ne. Najlepša hvala, gospod eh, Kulo. Najlepša hvala za ta entuzijastičen začetek. Lepo smo začeli letošnje leto. Sedaj pa bom besedo predala gospe Revodalon. Na to bom besedo predala poročevalcem v senci in drugim članom in članicam odbora, ki bodo želeli besedo. Začeli pa bomo s poročevalko. Izvolite, gospa Revodalon. Najlepša hvala, gospa predsednica, kolegi in kolegice, gospe in gospodje. Preden predstavim poročilo, imam naslednji predlog za vas. Predlagam, da spremenimo naziv uh, tega predloga če govorimo o eurovinjetah, to nima smisla, ker se želimo izviti iz tega sistema eurovinjet. Eh, tega naši državljani in tudi mi ne bomo razumeli. Zato predlagam, da govorimo o europristojbinah. Ravno zato predlagam spremembo naziva eh, samega predloga. Če želimo, da direktiva o europristojbinah zagotovi ustrezen, soliden sistem, Eh, za uporabnike eh, cestnih, eh, cestnega prometa. Pri tem je treba upoštevati tudi načeli onesnaževalec plača in uporabnik plača. Naše predloge smo utemeljili tudi na beli knjigi. Predlog Evropske komisije je dober. Gre za najprej uporabo težkih tovornih vozil, na to bomo vključili tudi lahka tovorna Eh, vozila, imamo tudi pristojbine za um, primere uh, konic. Seveda pa želimo zmanjšati tudi uh, okoljske učinke cestnega prometa. Komisija je sicer opravila dobre de dobro delo, ampak mislim, da niso šli dovolj daleč. Prvič, uh, komisija predlaga, da uvedemo uh, Eh, nov sistem, pri tem pa ni jamstev, da eh, bodo novi sistemi pristojbin eh, ustrezno delovali. Na to področje uporabe preprečiti moramo diskriminacijo glede na kategorijo vozila. Ravno zato predlagam, da ne prepovemo zgolj vinjet za težka tovorna vozila, ampak da obenem eh, uvedemo pristojbene glede na um, kilometrino. Predlagam tudi, da pristojbine uporabljamo za vse kategorije vozil. Od 1. januarja uh, leta 2026 bi moralo to veljati ne zgolj za težka tovorna vozila, ampak tudi za lahka vozila, tudi uh, motorje. Seveda pa do, bodo pristojbine različne glede na različno kategorijo vizil, vozila. To je osnovno načelo, ki mu eh, sledimo. Odpraviti pa moramo diskriminacijo med eh, uporabniki cest in eh, upoštevati načelo uporabnik plača. Sedaj pa načelo onesnaževalec plača. Predlagam, da uvedemo pristojbino za eksterne stroške, ki so že pokriti z pristojbino za uporabo infrastrukture. Predlagam, da od 1. januarja 2026 pristojbine eh, torej pokrijejo vsa vozila. S tem, ko bomo uvedli eh, spoštovanje teh dveh načel, onesnaževalec plačen uporabnik plača, bomo uvedli eh, pregleden sistem, delujoč sistem in to je v sami srčiki mojega poročila. V ta namen predlagam več določb. Pripričana sem, da moramo uh, zaščititi uh, same uh, ceste, obenem uh, moramo spoštevati načelo socialne kohezije. Uh, iz 13 uh, odstotkov moramo pristojbine povečati na 50 odstotkov. Uh, cestnino je treba plačevati v skladu s socioekonomskimi dejavniki. Kar se tiče eh, teritorijalne kohezije, moramo dati državam članicam ali pa drugim oblastem več eh, manevrskega prostora, eh, da se prosto odločajo, kako bodo cestnino urejali na periferiji. Predlagam tudi, da okrepimo legitimnost teh pristojbin. v besedilu uvajam tudi zahtevo po eh, varnih eh, zaščitenih parkiriščih posod. Upravitelji infrastrukture morajo zagotoviti ustrezno eh, rabo eh, sredstev z naslova pristojbin. Vsaka država mora določiti tudi eh, neodvisne eh, nadzorne organe, ki bodo sledili uporabi teh sredstev. Morda bi lahko eh, te pristojnosti eh, zaupali tudi Evropski agenciji za cestni promet. Olašati moramo tudi financiranje projektov na področju cestnega prometa. Izogniti se moramo Eh, prekomernim zahtevam, kar se tiče eh, sporočanja komisiji. Naj zaključim. Na moje poročilo je treba gledati eh, v celoti, ampak seveda moramo upoštevati vse predloge, ki krepijo spremljivost in pa preglednost uh, cestninskih sistemov. Rada bi se zahvalila eh, vsem, s katerimi sem konstruktivno sodelovala. Hvala tudi službam komisije, s katerimi eh, smo se pogovarjali tekom priprave tega priloga. Hvala tudi eh, Samelu Beleju in asistentom skupine, vsem, ki so pomagali pri pripravi tega osnotka. Sedaj pa sem pripravljena prisluhniti vam, poročevalci v senci in kolegi in kolegice, tako da bomo pripravili ambiciozen predlog. Hvala. Najlepša hvala, gospa Revodalon. Razprava se začenja. Poročevalci v senci bodo začeli. Izvolite. Merci, Gospod Bach. Že na začetku bi se rad poročevalki zahvalil za uvodne besede in poročilo. Rad bi zagotovil podporo za nadaljne delo in način dela. Tudi za spremembo naslova, to se mi zdi upravičeno, ne moramo več govoriti o evro vinjeti, če želimo ukiniti vinjete. Parlament se je v večjih resolucijah, tudi v veliki knjigi o prometu, izrekel za načelo uporabnika in načelo pozdravčevalca in želimo si zakonodajo, ki se jo da izvajati. Komisija je sledila temu predlogu in je podala dober predlog, kot sem dejal, ki torej gre v pravo smer. Vseeno pa obžalujem, tako kot poročevalka, da se komisija ni zavezala vezavi sredstev za določene projekte. Kar se tiče poročila Kristin, naj povem, da je predlog v poročilu zelo ambiciozen, pogumen. Včasih se mi zdi, da gremo morda malo predaleč. Ampak dobro, za začetek je to dober pristop, mislim pa, da bomo potem našli pravo ravnovesje. Nekaj točk pa mislim, da moramo izpostaviti vključevanje stranskih cest, to se mi zdi nekoliko težavno. Seveda, ne razumem, da veliko voznikov vozi tudi po sekundarnih cestah, da se izognajo eh, na primer cestninam. Vendar pa mislim, da bi razširitev področja uporabe tudi na to bilo preveč. To je nekoliko prešljivo tudi pri nas v ELS predlog poročevalke, da bi naj upoštevali socialno-ekonomske faktore, kar se tiče oblikovanja pristojbin. Tukaj si zastavljam vprašanje, kako bomo to izračunavali, kako bo to konkretno izgledalo. Potem pa 50 odstotni popust za uporabnike cest, ki se peljajo v službo tudi. O tem bi morali še se zelo resno pogovoriti. To bo gotovo povzročilo velikanske birokratske zaplete. In zastavljam si vprašanje, ali bomo tukaj res našli rešitev ali bomo ustvarili samo nove težave. Predlog, da bi pristobine za tovrnjake zračunavali po emisijah CO2, to se mi zdi tudi zelo težavno in mislim, da je tukaj predlog komisije bolj realističen. Pozitivno pa je, in to lahko podprem, doslednost predloga, da bi vsako prevozno sredstvo, ki uporablja naše ceste, vključili v to. Zato podpiram vključevanje avtobusov in motornih koles, čeprav bi tukaj morali imeti še nekaj popravkov. Pri avtobusih je poročevalka to delno že storila dobrodošel je tudi pristop vključevanja dostavnih vozil v parlamentu. Že kar sedaj vodimo razpravo, da teh eh, manjših dostavnih vozil ne bi ovirali pri konkurenčnosti. Končati bo treba, gospod Bah. Okay. Treba. Prav. Eh, problematično. Težavno se nam zdi vključevanje stroškov nesreč, to je zanimiv vidik, kjer pa mislim, da bo razprava še potrebna. Mnenje ekosoka, po več preglednosti in sprejemanju strani uporabnikov, to se mi zdi dobro, to je porčovka tudi zajela in mislim, da bo tukaj vezava prihodkov tudi pomembna. Države članice morajo tukaj postoriti svoje, da bodo potem državljani in državljanke se čutili del tega projekta. Veselim se, kot sem dejal, nadaljnega sodelovanja, še nekaj točk bi imel, ampak ker je predsednica zelo stroga, moram končati. Hvala lepa. Najlepša hvala, gospod Pah. Ne poznam nobenega predsednika odbora, ki pusti eh, govornikov več kot eh, dve dodatni minuti. Ne vem, to je zelo eh, prijazno za začetek leta. Izvolite za tri minute. Rapporteur, het rapport van. Najlepša hvala, gospa predsednica, gospa poročevalka. Predlog poročevalke je zelo ambiciozen, tako vsebinsko, kot tudi kar se tiče časovnice. To pravim, gospa predsednica, ker se v skupini še vedno ukvarjamo z vprašanji iz tega eh, poročila. Razprava torej še vedno teče znotraj naše skupine. Spoštujem ambiciozne predloge poročevalke do neke mere. Nisem Eh, prepričan, če bi morali področje uporabe eh, eh, res razširiti, tako da bi pokrili tudi motorna kolesa. Ne vem, če je to zelo modro. Še eno vprašanje je bilo vprašanje socioekonomskih pogojev uporabnikov, če je šta bi morali. Eh, odločitve sprejemati na podlagi tega. Ne vem, mislim, da se lahko spustimo v eh, neskončno razpravo o teh zadevah, tako da imam tukaj prav tako določene pomisleke. Še nekaj bi povedal, mislim, da eh, poseben organ za ceste na evropski ravni ni na našem seznamu želja. Enako velja za pristojbene, za sekundarne cestne povezave. Vseeno se mi zdi eh, dobro, da je poročavka povedala, da potrebujemo ustrezno podlago za pristojbine. Eh, na osnovi predloga komisija, eh, ki je utemeljen na načelu onesnaževalec plača. Kar se tiče sredstev specifično namenjenih določeni rabi, sredstev z naslova pristojbin, pa takole mislim, da je dobro, da to povezemo, povežemo z uporabniki in z izboljšanjem infrastrukture. Po drugi strani pa eh, nekateri pravijo, da gre za načelo subsidijarnosti in da v to ne moremo posegati, tako da je treba upoštevati obe plati razprave. Poročevalka pravi, da v primeru, ko bi v eh, tem sistemu zahtevali eh, pristojbine, eh, da bi morali zagotoviti tudi eh, varna parkirišča. Strinjam se, da teh ni dovolj ob evropskih cestah. Pogosto se uporabniki cest znajdejo pred vozilom, v katerega je bilo ulomljeno. Res je, da bi morali izboljšati parkirne prostore. To je pomembno poročevalka, poročevalka eh, pravi, da eh, moramo eh, pomagati tistim vozilom oziroma uvesti bolj primerno zakonodajo za tista vozila, ki ne povzročajo emisij. S tem se prav tako strinjam. Še enkrat hvala poročevalki za vse predloge. Hvala. Točno tri minute. Uspelo vam je in to veliko obeta na začetku leta. Gospoda Dominika Rikeja ni je pa z nami gospod Telička, ki ga danes zastopa. Izvolite, tri minute imate. Najlepša hvala, gospa eh, poročevalka, kolegi in kolegice. Eh, danes eh, Emmanuel Macron potuje na sever Francije, zato Dominika Rikeja ni tukaj. Prosil me je, da preberem njegove predloge. Nismo še imeli poglobljene razprave v skupini, eh, tako da zaenkrat ne morem reči, če njegovi predlogi povonoma odražajo stališča skupine. Vseeno pa bi se rad Dominik Rike zahvalil poročevalki za kakovosten osnutek poročila. Predlog komisije je glede na eh, mnenje našega poročevalca Osenti že šel v pravo smer. Eh, osnutek gospe Revodalon pa je ta predlog še izboljšal. Dominik eh, podpira načelo uh, uporabnik uh, plača in to gre tudi uh, z roko v roki uh, v skladu s tem predlogom, tako z načelom uh, uporabnik plača, kot tudi z načelom uh, onesnaževalec plača. Potrebujemo tudi specifična sredstva za financiranje infrastrukture, tako za uh, Eh, same ceste, kot tudi za eh, promocijo spremembe eh, modalnosti prometa. S tem se gospod Rike strinja. Strinja se tudi stališčem poročevalke glede vzpostavitve Evropske agencije, ki bi skrbela za ceste. Razjasniti je treba določene določbe, naprimer kar se tiče obstoječih koncesij in pa tudi kar se tiče pristojnosti v uh, primeru izvajanja uh, cestninskega sistema na določenem cestnem omrežju. Kar se tiče zadnje točke, ki sem jo omenil, eh, Dominik Rike uh, meni, da uh, bi morali uh, nacionalni organi sami odločati o pristojnostih uh, organov pod uh, njimi na nižjih ravneh in to je vse z njegove strani. Hvala. Najlepša hvala, gospod Telička sam prihajam, eh, sama prihajam iz istega eh, okrožja kot gospod Rike in raje sem tukaj, kot pa da bi eh, izrekla dobrodošljico predsedniku države. Gospod Keith Taylor, izvolite, beseda je sedaj vaša. Ah, ne, gospod Delunde, izvolite. Najlepša hvala, gospa predsednica ta predlog komisije vseboje veliko pozitivnih eh, vidikov. Sploh je pomembno, da eh, vključuje vsa vozila, eh, da gre za uporabo načela prevoženih kilometrov in da upošteva tudi vpliv na podnebje. Potrebujemo pa seveda ustrezen sistem, ki bo zagotovil pošteno konkurenčnost. Slediti je treba dejansk ki uporabi infrastrukture in zagotoviti, da bo uh, tisti najbolj trajnosten uh, model oziroma oblika uh, prevoza tisti, ki uh, ga bomo najprom, najbolj promovirali. Spoštovati je treba tudi načelo uh, onesnaževalec plača. Lepo. Najlepša hvala, gospod Dalunde. Sedaj pa bom veselo predala tistim kolegom in kolegicam, ki niso poročevalci v senci, ampak vseeno želijo sodelovati v. Uh, razpravi. Gospa Foster bo začela. Vem, da ni veliko časa, ampak imate zgolj eno minuto. Izvolite. Najlepše hvala, gospa predsednica. To je zelo prijazno od vas. Rada bi se zahvalila poročevalki za predstavitev. Tokrat ne govorim v imenu skupine, govorim v uh, mojem lastnem imenu oziroma v imenu uh, lastne delegacije. Ni nam všeč kako se širi področje uporabe, tako v predlogu komisije, kot tudi v predlogu poročevalke. Eh, mislim, da ne bi smeli vključiti avtobusov in podobnih eh, kategorij. Eh, ni treba, da se širimo na podeželjska področja. Komisija pravi, da so razredi iz evroemisij zastareli, s tem se ne strinjamo menimo, da nimamo streznega sistema za uh, izračun uh, emisij uh, oziroma izračun uh, prevožne razdalje. Uh, kar se tiče načela onesnaževalec plača, prav, vseeno pa ne smemo posegati v pristojnosti držav članic, izbrati bi morali bodi si uh, razdaljo, bodi si uh, prevožen uh, oziroma uporabljen čas. Uh, smo proti večnim spremembam, kar se tega tiče. Eh, specifični, eh, specifična finančna sredstva, to je v rokah držav članic. Mislim, da so eh, to predstavniki komisije in poročevalka razumeli. Nič osebnega, ampak naša mnenja so popolnoma drugačna kot vaša. Hvala. Merci beaucoup, madame. Najlepša hvala, gospa Foster. 30 dodatnih sekund ste dobili, tako da sem danes res izjemno prijazna. Gospa Arnotu. Najlepša hvala, gospa predsednica, hvala tudi vam, gospa poročevalka. Nočem se spuščati v eh, vsebino predlogu komisije, o, katerim, o kateri smo se že eh, pogovarjali, dotaknili pa bi se predlogov gospe Revodalon. Nekateri predlogi so popolnoma nesprejemljivi. Eh, urbani promet eh, ne bi, bil, eh, ne bi smel biti obdavčen. Morda je pomembno, kako se pristojbine uporabljajo, ampak tega ne bi smeli omejiti zgolj na tiste regije, kjer pristojbine dobimo. To bi bilo neučinkovito, ne bi bilo v skladu z učinkovitim sistemom. Gre tudi za nespoštovanje načela subsidijarnosti. tukaj je govora o obdavčitvi eh, težkih eh, vozil za financiranje določenih oblik infrastrukture in eh, vključitev vseh vozil je nespremljivo, naprimer motornih koles. Že sedaj imamo obdavčitev določenih goril in že to je dovolj. Evropska zakonodaja je privedla do razvoja Eh, te konkurenčnostne džungle in eh, že to je več kot preveč. Hvala. Gospa Jala Sender, izvolite. Hvala lepa, gospa predsednica. Rada bi čestitala poročevalki za podane predloge. Nekateri predlogi so zelo zanimivi. Predlog 56 predlaga sistem, ki naj bi državam na periferiji pomagal. Ampak tu naj bi šlo za ukrep, ki se izvaja na nacionalni ravni. Veliko bolje bi bilo, če bi bil ta ukrep izvajan na evropski ravni. Zelo dobro vemo, kako so si države članice v preteklosti poveza, po, prizadevale na tem področju, kako so vključevali v sisteme uporabnike, kar zadeva primestne sisteme cestninjanja, mislim, da to ni pameten ukrep, kaj ti družine, ki živijo na obrobju, bi s tem morale plačevati dvojno in jih kaznujemo. Poročevalka govori tudi o tem, da bi na nacionalni ravni imeli nek neodvisen organ, ki bi nadziral izvajanje teh ukrepov, ampak spet govorimo o nacionalni ravni, bolje bi bilo, če bi govorili o evropski ravni. In pa še en predlog spremembe, ki se nanaša konkretno na cestninjanje, več opredelitev na tem področju. Nažalost, v številnih državah ustava ne dopušča, da bi ukrepali izven centralnega konteksta. To velja tudi za Španijo. Potem pa še predloga 49 in 50. Ali boste karkoli spremenili, ko, spremenili, ko gre za vozila z ničenimi emisijami? Zanima me, ali boste tu prosili za glasovanje po delih, ali boste črtali predlog besedila komisije, tu predstavili, kakšne so vaši nameni. Najlepša hvala, gospa Jala Sender. Gospod Koh, izvolite. Hvala lepa, predsednica. Hvala lepa, poročevalka. Mislim, da gre v pravo smer. Če bomo seveda sedaj imeli ciljno usmerjena sredstva za cestne planete, da to se strinjamo. Ne zdi pa se mi prav vse, kar je to s pristobinami subsidijalnosti za me pomembnejša, kar se tiče stroškov glede zastojev. Pa imam čuden občutek. Zdi se mi, da bi lahko potem ustvarjali umetne zastoje, samo zato, da bi imeli več pristobin. Kdor stoji v zastoju, tako ali tako plačuje. Mm, torej, je že kaznovan. Ni pa potrebno ga kaznovati še dodatno. Želimo pa si, da bi torej se skupaj čezmejno in dosledno uporabljali, torej medoperabilnost je zelo pomembna. To moramo zagotoviti. Vsekakor pa je boljše imeti izračunavanje pristojbin po dolžini, po številu prevoženih kilometrov, kot po času. Hvala lepa. Najlepša hvala, gospod Demonte. Si, grazie. Hvala lepa. Najprej bi se rada zahvalila poročevalki, poročevalcem v senci, še posebej pa poročevalki, ker je pripravila obsežno poročilo. Kar zadeva ta congestion charge, torej pristojbine zaradi zastojev. Uh, Na evropski ravni so sicer na voljo primeri, pozitivni primeri, ki so jim na začetku nasprotovali, kasneje pa so jih sprejeli, ker so koristili tako državljanom kot infrastrukturi. Glede predlogov sprememb pa me zanimajo tisti, ki se nanašajo na ceste, ki niso glavne ceste, se pravi sekundarne ceste. Te predstavljajo manjše težave, namreč na teh cestah se vozijo tisti, ki ne želijo uporabljati avtocest, ampak zaradi tega prihaja do zastojev in predvsem do onesnaževanja. Potem so tu še počivališča, o tem bo govora tudi v drugih poročilih, kar pa zadeva cestninjenje. Cestninjenje zaradi uporabe infrastrukture. Ja, ampak ta sredstva je potem treba vlagati v vzdrževanje in izgradnjo infrastrukture. Uh, ustrajamo na načelu, da kdor onesnažuje plača. Ne, zauzemamo pa se za naprimer to postopno obdavčevanje. Pomislite naprimer, kaj se dogaja z železnicami in dol prevozi na dolge proge. Bohta. Najlepša hvala, gospod Demonte. Gospod Ajuto, malce ste zamudili. Kako ste? Srečno novo leto, glede na to, da ste poročevalka v senci, dobite tri minute. Izvolite. En ritard. Hvala, predsednica, se upravičujem, letalo je zamujalo, sem pohitela, kolikor se je le dalo, se upravičujem tudi zaradi svojega glasu. Kar zadeva ta konkreten dosje, bi se rada osredotočila na štiri temeljne točke, pri katerih smo tudi izrazili svoja stališča. Ta stališča najdete tudi v podanih predlogih sprememb. Najprej infrastrukturni stroški. Predlog komisije je nam bil všeč, tako da pozitivno gledamo na to, da se področje uporabe te direktive razširi, se pravi, da bi zajeli tako lahka dostavna vozila, mini kombije, avtobuse in tako naprej. Vse to, kar poberemo v okviru pristojbin, pa bi morali potem vlagati v infrastrukturo, naj se gre za vzdrževanje infrastrukture ali izgradnjo infrastrukture. Mislim, da se glede tega vsi strinjamo. Potem še eksterni stroški. Tu naj bi šlo za internalizacijo eksternih stroškov, vezanih predvsem na okolje. Mislim, da bi morali biti tu bolj učinkoviti, staviti bi morali na tista prevozna sredstva, ki manj onesnažujejo. Je pa res, da bi morali ulagati ta sredstva, ki jih imamo na voljo, zato da se zmanjša onesnaževanje. Se pravi, isto logiko bi morali uporabiti kot pri infrastrukturi. Potrebujemo jasen cilj, jasen končni namen, ko gre za dodatne stroške, torej dodatni stroški, ki bodo potem porabljeni na drugačen način. Gre za eksterne stroške, ki jih moramo, kot rečeno, na, novno, na novo uložiti za infrastrukturo. Infrastruktura bi morala spodbujati manj onesnažujoče načine prevoza, se pravi, gre za alternativne vire prevoza, s pomočjo katerih bomo zagnali trg, ki je trenutno precej tok, zato da bi lahko prešli na druge načine prevoza. Pa naj se gre za potniški prevoz, ne vem, če gre z, za to, da potnike premestimo z cestnega prometa, na železniški promet, enako velja tudi za tovorni promet. Uporabljati bi morali bolj trajnostne načine prevoza in to bi morali nagrajevati. Strinjam se tudi s tem, da bi morali nalagati pristojbine za naprimer zastoje, ampak tudi tu bi morali poskrbeti za bolj natančne izvajalne ukrepe prav je, da naprimer vsa ta sredstva, ki jih poberemo pri pristojbinah zaradi zastoja, vložimo v druge načine prevoza, alternativne načine. Potem pa še par besed o preglednosti. Tudi tu bi moralo biti na voljo več jasnosti, predvsem, ko gre za stroške ali gre za stroške pri infrastrukturi, ali gre za eksterne stroške, ali gre za stroške, ki nastajajo zaradi zastojev. Da bomo videli, zakaj gre. Ne vem, če gre za zmanjševanje CO2, ja, za koliko se bodo, naprimer, sprostile ceste, koliko manj bo zastojev, če bomo uporabili nove načine prevoza, za koliko se bo zmanjšalo število nesreč, koliko bomo pridobili z vidika varnosti. To so štiri točke, pri katerih sem želela izraziti svoje mnenje. Hvala. Najlepša hvala, gospa Ajuto. Sedaj pa se obračam k poročevalcu ekonomsko-socialnega odbora. Besedo predajam gospodu Albertu Mazoli. Hvala, predsednica. Lep pozdrav. Hvala lepa tudi za povabilo, da predstavim mnenje. ECOSOK-a v zvezi z to direktivo o eurovinjeti. Ta direktiva je bila na začetku bolj namenjena notranjemu trgu, zdaj pa se uporablja tudi za zmanjšanje emisij CO2. -ja. Naš odbor meni, da bi Evropska unija morala imeti na voljo evropski sistem cestninjanja, ki temelji na prevoženi razdalji. Mora biti pregledan, nebirokratski sorazmeren z uporabo cest, upoštevati mora tudi eksterne stroške in stroške, ki nastanejo pri uporabi vozila, uporabljati treba načelo, onesnaževalec plača. Potrebujemo pa več ukrepov za to, da bomo odpravili cestne zastoje in onesnaževanje. kar nekaj pogojev je, ki bi jih morali izpolniti, vendar kot odbor menimo, da bi se ta sistem lahko postopno uporabljal tako za težka tovorna vozila, kot tudi za lahka dostavna vozila. Predvsem v okviru vse Evropske promretne mreže. Naš odbor za skrbljenostjo gleda predvsem na naložbe, ki so potrebne vsako leto, vse do 130 milijard evrov letno bi potrebovali že iz časov pred krize. Mi kot odbor menimo, da bi morali vsa ta sredstva na novo uložiti, naprimer, ko gre za infrastrukturo, da pokrijemo stroške nove izgradnje, stroške vzdrževanja in tako naprej. Kar pa zadeva eksterne stroške, te bi morali, naprimer, uporabiti za to, da izboljšamo alternativno infrastrukturo, naprimer železniško infrastrukturo, potem za boljše upravljanje cestnega prometa, za avtomatične sisteme in tako naprej. Predlagamo tudi več fleksibilnosti, ko gre za ta periferna, gorska, otoška, ruralna območja. Odbor meni, da bi morali dati večji pomen predvsem razumljivosti in preglednosti uh, tem ukrepov, da bodo uporabniki vedeli, zakaj gre. Potrebujemo jasne informacije v zvezi s tem, kako se porabljajo zbrana sredstva in v katere namene se bodo uporabljala. Potrebujemo tudi jasne kazalnike, da bomo lahko merili rezultate. Naš odbor meni, da bi s tem lahko spodbudili tudi področje zaposlovanja in ustvarili pol milijona novih delovnih mest. Mislim, da bi morali redno tudi preverjati, kakšne učinke ima. Naprimer, ta direktiva pri nas to počnemo pri predoru Brenora. Kar zadeva komentarje, ki bi jih imel za poročevalko, naj spostavim, da si želimo ohraniti enotni trg. Čestitam poročevalki, hvala lepa, da ste upoštevali tudi naše mnenje in hvala, da ste v zakonodajni predlog vključili tudi mnoge predloge, ki smo jih pripravili kot ekosok. Hvala. Merci beaucoup. Najlepša hvala, gospod Mazola. V imenu ekonomsko-socialnega odbora. Sedaj pa bom besedo predala predstavniku GD MOV iz Evropske komisije. Izvolite. Najlepša hvala, gospa predsednica. Hvala za lepe želje, ki jih bomo letos potrebovali mislim, da je moja naloga precej eh, preprosta oziroma celo prijetna v tem primeru, ker eh, se bi radi zahvalili poročevalki za zelo kakovostno upravljeno delo. Eh, ta osnutek eh, izpostavlja tista osnovna načela predloga komisije in kar se tiče naprimer eksternih stroškov, gre eh, pročevalka gospa Revodalon še dlje kot pa komisija v svojem predlogu v primeru načela onesnaževalec plača. Seveda ne bom izpostavil vseh predlogov sprejembe, vseeno pa bi izpostavil tiste najpomembnejše, če dovolite. Najprej razširitev področja uporabe direktive za Eh, vse kategorije vozil. Eh, slišal sem, da se nekateri poslanci ne strinjajo eh, s tem, sploh da bi naprimer razširili področje uporabe na avtobuse. To, da spodbujamo k uporabi javnega prevoza, naprimer avtobusov, še ne pomeni, da jih moramo izuzeti iz sistema. mi poskušamo eh, znotraj predloga počasi eh, prejiti na eh, cestninski sistem, ki bo deloval bolje kot sistem vinjet in s tem se strinja tudi naša komisarka. Pomemben je tudi tako imenovani earmarking, dodeljevanje sredstev za specifične namene. Naš predlog je, se mi zdi, razumen, zato ker smo se marsičesa naučili iz eh, preteklih pogajanj z državami članicami. Zato smo bili v tem predlogu uh, bolj previdni. Še vedno pa se strinjamo s predlogi poročevalke. Dovolite mi, da izpostavim še tri točke, za katere menim, da se moramo o njih še pogovarjati. Najprej uh, koncept uh, spremembe cesnin to je pomembno, zato ker je eh, to povezano eh, z obveznostjo držav članic, da obveščajo eh, komisijo. Komisija pregleda predloge o novih cestninskih sistemih oziroma cestninskih postajah in jih na to potrdi. Ta obveznost po priglašanju se je izkazala za učinkovito, ker omogoča dialog med komisijo državo članico. Na ta način vsi zagotovimo, da je cesnina oziroma cesninska postaja v skladu z direktivo. Na to uh, vprašanje uh, rednih uporabnikov in uh, zmanjšanja pristojbin za redne uporabnike uh, poročevalka predlaga, da bi lahko uh, pristojbine zmanjšali za 50 odstotkov, to se nam zdi malce uh, preveč. Je pa treba upoštevati eh, različne cilje in uh, upoštevati tudi uh, socialne cilje ter uh, cilje na področju uh, teritorijalne kohezije. O tem se pa še vedno lahko seveda pogovarjamo. Na to tretja uh, točka gospa Revodalon eh, je zelo ambiciozna, kar se tiče eksternih eh, stroškov, za kateri želi, da so eh, zavezujoči. Je pa tukaj najti tudi manjšo težavo v zvezi z nesrečami, ki ste jih omenili in tukaj potrebujemo jasnejše študije, več podatkov. Dovolite mi, da se dotaknem še specifičnega predloga spremembe številke 35 poročevalka pravi, da potrebujemo kakovostno infrastrukturo eh, ob cestah, eh, kjer se uporabljajo cestninski sistemi, eh, zlasti naj bi šlo za eh, varne in kakovostne parkirne površine. To je pomembno. Če eh, uporabnik plačuje, potem ima pravico do kakovostne infrastrukture. Ne zgolj eh, Eh, ceste, ampak eh, tudi do ustreznih počivališč. Predlog spremembe, ki torej kaže na jasno povezavo med različnimi pobudami, različnimi idejami, eh, je točno ta. Pred nami je poročilo, ki je del svežnja in mislim, da ta predlog spremembe kaže, kako pomembne so ustrezne povezave med naprimer socialnimi vidiki in tržnimi vidiki predlogi komisije obstaja pa tudi ta povezava med socialnimi vidiki in eh, cestninskimi eh, sistemi. To so glavne točke, ki sem jih želel izpostaviti. Hvala. Najlepša hvala, gospod Ležva. Gospa Revodalon, besedo vam bom pre, ponovno predala za pol drugo minuto, eno minuto in pol. celo Evropska komisija je zelo entuzijastična, tako da ste dobro začeli leto, izvolite besede, sedaj je vaša. Najlepša hvala, gospa predsednica, hvala vsem kolegom in kolegicam za komentarje, predloge in ideje. Vem, da se naše delo šele začenja in eh, da bomo morali eh, tesno sodelovati. Dovolite mi, da se dotaknem nekaterih uh, vprašanj. kolegi se uh, strinjajo z določenimi predlogi, ki sem jih uh, izpostavila. Hvala tudi uh, Evropski komisiji za uh, podporo. Dejala sem, da je treba določena sredstva nujno uh, uporabiti za določene uh, namene. O tem se lahko še vedno uh, pogovarjamo, seveda, in v okviru trialoga bomo morali priti do uh, nekakšne odločitve. mislim, eh, da je izvajanje samo izjemno pomembno eh, in tudi uporaba sredstev z naslova pristojbin eh, v droše namene je izjemno pomembna. Izpostavili ste tudi druge elemente, naprimer države članice bodo lahko izbrali tudi možnost, da uvedejo cestninski sisteme za eh, stranske eh, ceste. Nekatere države imajo takšne sisteme. To ni obveznost, to je zgolj možnost, ki jo lahko izberejo. Ne gre pa za to, da bi bila to zahteva. Eh, socialno-ekonomski vidiki so pomembni, o tem je govorila tudi gospa Ajala Sender in eh, pomembno je, da omogočimo spet državam članicam, da eh, pokrijejo tudi eh, te vidike, tako da ne pride do diskriminacije med enimi in drugimi uporabniki cest, tistimi, ki želijo cesto uporabiti za to, da bi prišli domov. Na to tipi in kategorije vozil tisti z um, ničnimi emisijami uh, že imajo eh, boljše pogoje, lahko plačujejo niže pristojbine, eh, sistem že upošteva te vidike, ampak sistem lahko še izboljšamo. Ravno zato imamo predloga spremembe 49 in 50, poskušali smo razložiti določene stvari, razjasniti določene stvari, stvari nismo želeli iti stran od predloga komisije, ampak zgolj pojasniti zadeve. Še enkrat potrebujemo eh, podporo eh, vseh. Pomembno je, da večina podpira eh, odpravo sistema vinet in prehod na sistem na podlagi prevožene razdalje. Nekateri se ne strinjajo. Pomembno pa je, da upoštevamo vsa Eh, vozila. Seveda je treba upoštevati različne tipe uporabe. Če gre za javni prevoz, je treba to eh, upoštevati. Če so vozila čista, je treba tudi to upoštevati. Še na hitro koledar. Eh, rok je 20. februar. Predlogi sprejem bodo predstavljeni 19. in 20. marca, na to pa glasovanje 14. oziroma 15. aprila. Hvala lepa. Gospa poročevalka, ampak običajno je predsednica tista, ki najavi časovnico. Bom še enkrat ponovila, ker je to moja naloga. Rok za uložitev predlogov sprememb je 20. februar. Najprej bomo ulagali predloge sprememb, potem pa bomo nadalje opredeljevali časovnico. Nadaljujemo pa z drugo poročevalko, gospo Klun. Gre pa za cestne pristojbine za uporabo določene infrastrukture za težka tovorna vozila. Tako kot pri prvi razpravi bo tudi tokrat veljajo, da najprej dobi besedo poročevalka, potem poročevalci v senci in vsi ostali, ki želijo besedo. Gospa Klun. Hvala lepa, predsednica. Da, to je povezano s prejšnjim dosejem. Imamo določene določbe, kar se tiče težkih tovornih vozil. Komisija priporoča, da bi država članica imela več možnosti zmanjševanje obdočitve za težka tovorna vozila pod minimalno ravnjo, kot je bilo direktivo Euroviniti. Piramo na splošno predlog komisije, ampak obdočitev je vprašanje za države članice. Ta dosje je v postopku posvetovanja. Svet pa mora upoštevati mnenja tudi parlamenta. in odbora, se pa z nami samo posvetujejo, nekaj za soodločanje. Kakorkoli že, torej pozdravljam predlog, da bi se lotili nekaterih izzivov, s katerimi se sooča cestni promet, socioekonomska vprašanja. Pomembno je imeti ravnotežen pristop, potrebno je priznati pomen cestnega prometa za delovanje skupnega trga. Načelo po proženi razdalji to lahko odigra ključno vlogo pri centralizaciji naših operacij na cestah na enakopraven način. Prav tako resnično menim, da kar se tiče uvajanja teh ukrepov, moramo upoštevati specifične nacionalne pogoje. Biti moramo tudi prožni. Želimo se izogibati administrativnim stroškom, dodatnim stroškom, ki bi lahko bili nepošteni in bi lahko dodali breme prevoznikom. Torej, če bomo imeli načelo 500 bin po proženi razdalji, potem bi bilo pošteno, da zmanjšamo breme za MSP. Čeprav posebno pomembno je, da se skušamo izogniti razmeram, ko bi lahko imeli dvojno obdavčitev. To je torej namen tega predloga zauzemam se za zmanjšanje teže obdavčevanja, kot je bilo predlagano v petletnem obdobju. Lahko pa bi uvedli prožnost, lahko bi to poenostavili, poenostavili predlog komisije, tako da to ne bi pomenilo potem potencijalnega administrativnega bremena za države članice. Zato sem tudi podala predloge sprememb, da bi zmanjšali v enem koraku obdavčitev, ne pa vsako leto postopno kot je bilo predlagano strani komisije, v petih korakih. To je torej zelo kratek predlog, kratko poročilo. Najpomembnejše pa je, da gre za postopek posvetovanja in da moramo to se ogledati v povezavi s prejšnjim dosejem. Veselim se vaših prispevkov. Upamo pa, da bomo k malu pripravili in dokončali to poročilo v odboru. Hvala. Merci beaucoup. Hvala lepa. Zdaj pa skupina socialistov, gospod Ertug. Hvala lepa. Najprej sem prezel od Klaudija Tapardel, ki je žal danes tukaj ni. Gospa Tapardel želi povedati tole. Načelo po proženi razdalji to je lahko ključno pri spodbojanju bolj čistega prometa. Pozdravlja predlog komisije, da bi naredili nadaljne korake v to smer. Gospa Tapadel se strinja, da potrebujemo več orodi za podporo naložbam v infrastrukturo in da zmanjšamo onesnaževanje hrup in zastoje. V tem smislu obdavčitev vozil ne ustreza temu, ker se ne upošteva prave uporabe infrastrukture. Lahko bi torej cestne pristojbine za uporabo določene infrastrukture, bile prava pot naprej. Kaj želi izpostaviti za uravnotežen pristop v tem poročilu? Najprej zmanjševanje minimalnih stopen obdavčitve za težka tovorna vozila. To bi morali upoštevati samo takrat, če bi imeli načelo po proženih kilometrih, po proženi razdalji. Tako bi torej se izognili dvojnemu obdavčevanju, prav tako pa bi to pomenilo, da ne bi obremenili lokalni eh, proračun, ker seveda so ti proračuni tudi odvisni od pobiranja dejata na tem področju. Kar se tiče časovnega obdobja, pa mislim, da moramo posebno paziti na to, kako bo to vplivalo na administracijo v državah članicah. Predlog komisije, da bi to storili v petih letih, je po njenem mnenju težaven za tiste institucije, ki morajo posodobiti zakonodajo in pozdravlja predloge z vaše strani, gospod Klun. V enem ali treh korakih to bi bilo boljše. Kot to pravi, pa se še enkrat zahvaljuje gospod Klun za upravljeno delo. Gospod Tapardel se veseli sodelovanja pri iskanju pravega ravnovesja med uvedbo načela plačevanja po razdalji in časovnega okvira, katerem bi bilo najbolje delovati pri prehodu. Hvala lepa. Mes. Hvala lepa. Gospod Erto, gospod Vandelen. Dank, voorzitter, dank ook, uh, hvala lepa, predsednica. Hvala lepa tudi poročevalki. To, da bi države članice imele več prožnosti, kar se tiče zmanjševanja minimalnih stopenj obdavčitve nam je všeč. Prav tako, da bi obdobje bilo odprto do 1. januarja 2024. Vendar pa torej še enkrat, to je razprava, ki smo jo začeli, nismo pa jo še zaključili. Vedno pa mi je prožnost všeč. Hvala lepa. Merci beaucoup, monsieur... Hvala lepa, gospod Vandelen. Kdo se bo oglasil v imenu gospoda Rikeja? Gospa Bilbao, se boste vi oglasili? Gospa Meissner, izvolite. Anything, so thought... Ne, nič nisem dobila. Morda bo kdo drug to storil. Se upravičujem. Bomo pač izpustili gospoda Rikeja. Bon, alors, Prav, potem se bomo odpovedali prispevku gospoda Rikeja. Gospa Makarti je ni. Gospod Danunde. Eh, tak smo, ki fortfarne. Eh, Hvala lepa, predsednica. Pristobine, tesne pristobine so lahko pozitiven prispevek za uporabnike, za to, da bodo lahko kupovali bolj okolju prijazne avtomobile in jih tudi uporabljati. Istočasno pa se ne smemo osredotočati samo na pristojbine. Gre tudi za nakup avtomobilov. In tukaj lahko podajamo tudi psihološke spodbude, ki so lahko pomembne. Uporabniki, potrošniki imajo izbiro, katero vozilo se izbrati. Zaenkrat poraba vozila ni bila tako pomembna. Bolj pomembna je bila cena. Če pa bi uvedli načelo bonus malus, tisti, ki povzročajo več emisij, plačajo več, so obdavčeni več in bolj kot okoljoprijazna vozila, potem lahko vplivamo tudi na odločitve potrošnikov o nakupu. To je potrebno vključiti. Pristojbine, obdačite, to so lahko pomembni vidiki, še bolj pomemben pa je nakup avtomobila. Hvala lepa, gospod Dalunde. Evropska komisija, gospod Ležva, izvolite. Hvala lepa, gospa predsednica. No, poslušajte, se lahko nadaljujem enako optimistično in entuzijastično kot pri prvem poročilu. Podpiram osnutek poročalke gospe Klun, ki si deli cilje predloga komisije. To je to, da bi dali prožnost državam članicam, da zmanjšajo dočitve za težkotvorna vozila. Zakaj? Zato, da bodo države članice imele spodbudo, da bodo prešle sistema obdavčitve na Eh, sistem pobiranja cestnih pristojbin za uporabo določene infrastrukture. Ni obveza za države članice, da zmanjšajo stopnjo obdočitve, vendar pa prihodnosti bodo imele prožnost, da to storijo, če želijo. Imamo en predlog spremembe v tem osnutku, ki cilja na poenostavitev besedila komisije. To je postopen pristop, torej predlagamo, da bi v petih korakih prilagodili, zmanjšali obdočitev, plačevalka pomeni, da bi to morali storiti v enem koraku, v enem letu. Zakaj ne, bi rekel, vendar pa, če želite uveljaviti ta predlog spremembe, zakaj bi potem to storili še leta 2024, če bi to naredili enkratno, če bi to naredili enkratno, bi lahko to naredili veliko hitreje. Celo ko bi ta prenovljena direktiva stopila v veljavo. To je edina točka, ki jo želim omeniti, poročilo pa resnično pozdravljam. Hvala. Hvala lepa, gospod Ležva. Ohranite ta optimizem, ker nas čaka še eno poročilo. Računam na vas. Gospa Majsner, končno ste našli stališče gospoda Rikeja. Izvolite. Da, ravno kar sem izvedela, da je dokument eh, Rikeja za obe poročili, prej ga nisem podala gospod Teličko je tukaj postil, tako da lahko sedaj povem. Zahvaljujem se poročevalki, Deidre Klun, za njeno poročilo, kaj ti misli, da gre prav v smer. Podpira načelo plačevanja po razdalji in zajete vseh kategorij vozil. To je v skazu z načelom uporabnik plača in osnaževalč plača, prav tako pa tudi uporaba eksternalizacije. Zato torej mislim, da lahko to velja za oboje. Predlogi sprememb gospoda Rekeja bodo želi pojasniti nekatere vidike, kot so določbe, kar se tiče obstoječih zastojev ali vprašanja, kdo bo pristojen pri pobiranju in izvajanju pristobin v omrežju. Pri tej zadnji točki se mu zdi pomembno, da bi na podnacionalni ravni lahko ti organi zaračunavali pristobine. Zato torej ni podal še enega dokumenta, ker je menil, da je to veljavno za obje poročili. Hvala lepa. Merci Hvala lepa, gospa Meissner. Gospa Klune, poročevalka, beseda je vaša. Hvala lepa. Hvala lepa poslanka poslancem in komisiji za prispevke. Mislim, da se strinjamo v predvsej točkah, da če bomo uvedli pristobine po preloženi razdalji, da smo lahko prepričani, da moramo znižati obdavčitev vozil in moramo dati prožnost državam članicam za odločenje na tem področju. Pa tako je pomembno izpostaviti, da ni obveze za države članice, da to storijo. To so samo smernice. Mislim, da je pomembno, da če se premikam v tej smeri, da vemo, kakšne so stopne obdavčitev in če to storimo enkratno, bi lahko to bilo tudi nepošteno. Toliko na kratko se pa veselim danega sodelovanja in veselim se predlogo sprememb, ki bomo dobili v naslednjih mesecih. Gotovo nas boste obvestili v vseh rokih. Hvala. Evi. Tako je, prav ste oganili gospa Klune, rok za vložitev predlogov sprememb je 20. februar do 12. ure. Mi pa nadaljujemo s poročilom o interoperabilnosti elektronskih cestninskih sistemov. Gospod Salini, lepo pozdravljeni, srečno novo leto. Najprej dam besedo vam, potem poročevalcem v senci, z nami pa je tudi poročevalec iz Evropskega ekonomskega in socialnega odbora. Gospod Salini, izvolite. Hvala lepa poročilo o pregledu direktive, ki se nanaša na elektronske cestninske sisteme, je pomembno. Tudi ta pregled oziroma prenovitev direktive je zelo pomembna. Že komisija sama je rekla, da je direktiva iz leta 2004 vsaj do sedaj bila slabo izvajana. Ukvarjamo se z osrednjim vprašanjem, to je interoperabilnost elektronskih cestninskih sistemov. Po drugi strani pa se ukvarjamo tudi s še enim bistvenim elementom in sicer gre za čezmejno izmenjavo informacij, ko gre za neplačila cestnine v Uniji, torej v različnih državah. To sta dve temeljni točki, ki jo obravnavamo v tem poročilu. Kakšni so naši cilji? Cilj je, da vzpostavimo sistem na evropski ravni, ki bi zagotavljal storitev na podlagi napravice, preko katere bi se izvajalo elektronsko cestninjenje v vseh državah Unije. Že prej sem povedal, s kakšnimi težavami smo se soočali. Po eni strani imamo kar nekaj ovir, ko gre za dostop do trga za vse tiste, ki ponujajo to vrstne storitve. Na njih trenutno nalagamo objektivno gledano prevelika bremena, zato bomo morali tu poseči. Potem je tu naslednja tematika, kakšen je strošek pri nekaterih napravah. Naprimer, ko gre za satelitski sistem, to je cilj, kateremu vsi stremimo, je izjemno drag. Satelitski sistem je drag, zato moramo z vsemi temi napravami upravljati na tak način, da ne bo na koncu končni uporabnik nosil previsokih stroškov. Potem je tu še vprašanje, kako se bo ta sistem povezoval z drugimi inteligentnimi sistemi, naprimer, ko gre za interference med sistemi. Uh, Že prej sem omenil tudi, da potrebujemo pravno podlago za izmenjavo informacij med državami članicami, gre za informacije o neplačilih cestnine. Kako sam kot poročevalec gledam na to tematiko? V tem predlogu poročila omenjam kar nekaj predlogov, bodo poročevalci v senci povedali še kaj več. Meni se zdi pomembno, da poskrbimo za ustrezno sinergijo tudi s sistemi inteligentnega prevoza. Ne strinjam se s tem, da bi kakorkoli spreminjali frekvenco, ko gre za elektronsko cestninjenje, ker bi to seboj prineslo neuzdržne stroške in tudi neuzdržne časovne roke. Je pa treba problem interferenc pri teh sistemih razrešiti. Druga ključna tematika, s katero se ukvarjamo, je vezana tudi na seznam tehnologij. Tehnologije se nekoliko razlikujejo od tistih, ki jih je predlagala komisija v zadnjem predlogu. Pomembno je, da se tehnologije ne omenjajo v prilogi, temveč v normativnem delu besedila. Nasplošno gledano smo tudi povedali, da nas skrbi predvsem to, kako bomo zagotovili skladnost z direktivo o eurovineti. Namreč obstajajo različne predelitve lahkih dostavnih vozil. Potrebujemo koherentne opredelitve, tudi ko gre za opredelitve posameznih operaterjev, ponudnikov storitev. Tu bomo vnesli par sprememb, zato da bolj natančno pojasnimo, kakšna je vloga vsakega posameznega akterja iz opredelitev območij, za katera veljajo elektronske cestninske sisteme. Elektronski cestninski sistemi bomo odpravili tisto, kar trenutno predlaga komisija, zato ker ti sistemi zaenkrat še niso dovolj zanesljivi, ko gre za pobiranje cestnine. Za zaključek pa še dve sklepni pripombi, najprej glede izvajanja. Kakšnih posebnih pripomb s tem v zvezi nimamo, bomo pa podali predlog, da se par zadev pojasni, predvsem, ko gre za kontaktne točke, ko gre za nacionalne kontaktne točke, te naj bi dale na voljo svoje podatkovne zbirke nacionalnim oziroma državnim operaterjem pri katerem so opazili, da naprimer cestnina ni bila plačana. Želimo si, da bi vzpostavili tudi dobro sodelovanje s komisijo, tudi odbor za vprašanje cestninskih sistemov je podal svoje mnenje s tem v zvezi, sodelujemo tudi s komisijo, skušamo izpostaviti par točk, ki bi jih morali predstaviti iz sklepa v direktivo. Zagotovo bo to sodelovanje konstruktivno. Hvala. Hvala lepa. Hvala lepa, gospod Salini. Odpiram razpravo. Najprej besedo dobi gospa Senalova. Děkuji za slovo, paní, paní předsedkyně. Hvala lepa. Gospa predsednica, torej najprej se želim zahvaliti za ta predlog. Nimam kaj veliko zapovedati. V bistvu se strinjam stvarmi, ki so že bile omenjene. Ne podpiram vzdrževanja elektronskega cestnine CTS, prav tako se strinjam s poročevalcem, da lahko seznam tehnologij, ki se uporabljajo za transakcije pri cestninah, ostane na strani parlamenta in sveta. in predlog je povezan tudi s tem, kar je povezano z oborom za cestnine. Če bo to poslano pravočasno eh, parlamentu, bomo lahko primerjali odločitve in bo lahko potem dodali tudi nekatere opredelitve v to direktivo. Prav tako naj povem še nekaj stvari še nekaj predlogov sprememb imam. Naprimer, direktiva bi morala vključevati tudi vstop v mesta. Vozila morajo imeti kar nekaj naprav za plačevanje cestnin. In to je odvisno potem tudi od mesta kakšne vinjete imajo. Vedene, to je visoko kakovosten predlog, se pa veselim sodelovanja z njim, poročavcem in ostalimi. Hvala lepa, gospa Senalova. Besedo pa predajam gospodu Demesmekerju. Yes, excuse, Mr... Hvala lepa. Rad bi upravičil gospoda Toženovskega, poročavca Senci, ki ga danes žal ni tukaj na tej izmenjavi. Ne. Naj torej predstavim njegovo mnenje. Poročilo gospoda Saline, zelo kratko je. Poročilo recenci meni, da je osnutek poročila uravnotežen in bi rad podprl, še prav posebej v pravih svojim B6, da bi se znam teh tehnologij ostal pod postopkom soodločanja in ne med delegiranimi akti, kot je to zapisano v predlogu komisije. To je vse. Hvala. Aba, ah, sa, To pa je bilo kratko in jedrnato, gospod Nemesmeker. Čestitam. Gospod van Miltenburg, izvolite. We zijn inderdaad, voorzitter. Eh, dank allereerst aan de rapporteur. Ja, er is hij. Malo več bom povedal kot to. Hvala lepa poročalcu. Medoroperabilnost eh, cestninskih sistemov je potrebno doseči kar se da hitro, strinjam se, tako da bodo vozniki lahko imeli eno napravo po vsej Evropi, ne pa kar nekaj različnih naprav, kar jim bo utežilo. Potovanje. Medoperabilnost bo zagotovljena s tem predlogom komisije, prav tako pa tudi izmenjava informacij prek meja, če kdo ne bo plačeval cestnin, to bo olajšano. Prav tako bomo potem torej uporabili načelo onosneževalec in uporabnik plača v EU. Potrebujemo pa jasna pravila, kar se tiče izmenjave informacij pri registraciji vozil, pri zaščiti osebnih podatkov. To je potrebno zajamčiti. Vse skupaj mora biti sorazmerno in harmonizirano. Če bo prihajalo do nenamernega neplačevanja, moramo to tudi upoštevati, da ne bodo tako dobili previsokih kazni. Prav tako se strinjam s poročalcem, da je tehnologija odličnega pomena, kar se tiče učinkovitega medoperabilnega sistema. Ne strinjam pa se z njim, kar se tiče tega, da bi tehnologijo vzeli iz proge 4 in jo potem dali besedilo uredbe vidimo veliko razvoja na področju tehnologije in potrebno se je znati prilagoditi in biti prožen. Mislim, da potrebujemo prožnost. Prav tako se nam zdi, da je pomembno uporabiti to prilogo, tako da če se pojavijo nove tehnologije, bi naj bilo možno kar se da hitro uporabiti v praksi, namesto da moramo izvesti dolg, zapleten postopek soodločanja. Tako bi zagotovili večjo prožnost in večjo interoperabilnost eh, zaračunavanja cestnin. Predlog sem bil 14 in omemba tega poročalca tega ne bomo podprli. Hvala lepa, gospod Mamentlenborg, gospod Telonde. Eh, eh, Monsieur Dalunde.

preusmerili na druge načine prometa. Vse skupaj moramo poenostaviti, tako da bo nazoče kar se da veliko držav, ne samo v čezmejnih regijah, ko naprimer kdo dela v naprimer, Kübnhavnu, živi pa v Malme ali obratno. Torej, pomembno je, da imamo določeno interoperabilnost sistemov, da to podpremo in da to zajema tudi tovorni promet. Hvala lepa. Hvala lepa, gospod Dalonde. Gospa Vodalon, koliko minut imam na voljo? Ne, saj bom kratka. Težave imamo s štoparico, ampak dajmo, za dve minuti je beseda vaša. Želela sem zgolj povedati, da v celoti podpiram predloge poročevalca in komisije. Vse te predloge smo ravno kar slišali namreč okrepiti moramo interoperabilnost elektronskih cestninskih sistemov. Če nadaljujem s tistim, kar sem že povedala, ko sem predstavljala svoje poročilo. To je zelo pomembno vprašanje. Namreč, ko se bomo dogovorili o načeljih, potrebujemo interoperabilen evropski cestninski sistem. To je izjemno pomembno tudi z vidika evropske politike. Imam pa več vprašanj oziroma prošen za pojasnil za poročevalca. Gospod Salini, ali nameravate pojasniti tudi to, kdo bo upravljal z elektronskimi cestninskimi sistemi, kdo bo odgovoren za to, operaterji, na kateri ravni, upravljavci, ali boste vključili tudi mestne elektronske cestninske sisteme, boste to vključili v evropski sistem? Hvala lepa, gospod Demonte, naslednja. Hvala lepa. Najprej hvala lepa poročevalcu za podan predlog. Sama verjamem v to poročilo, pa tudi v predlog komisije. Mislim, da je nastopil pravi trenutek za to, da poskrbimo za interoperabilnost sistemov. Se pravi, pomembno je, da se ti elektronski cestninski sistemi med seboj pogovarjajo. Glede predlogov poročevalca lahko povem, da se strinjam s tem, kar piše v predlogu spremembe ena da bi morali upravitelji cest biti vključeni v upravljanje teh elektronskih cestninskih sistemov. Strinjam se tudi s predlogom spremembe številka 2. Tehnologija je tista, ki bi po mojem mnenju lahko omogočila ta dialog z pametnimi transportnimi sistemi zato bi morali dajati prednost praktičnim digitalnim rešitvam, namesto da se ukvarjamo z različnimi frekvencami. S tem bi tudi skrajšali rok za uresničitev teh predlogov v praksi. Naši predlogi morajo biti konkretni, izvedljivi na trgu in sicer v relativno kratkem času. Zelo pomembno je tudi, da poenostavimo komunikacijo med sistemi, tudi ko gre za cestninjenje na avtocestah, še posebej v čezmejnih primerjih, je pomembno, da zagotovimo plačilo cestnine. Če pride do neplačila, namreč lahko izkrivljamo konkurenco. Najti moramo učinkovit način, kako na informacijski način poskrbeti za to, da se odpravijo vsa takšna izkrivljanja na trgu. Torej, še enkrat hvala za vaš predlog. Hvala, gospod De Monte. Ekosok, besedo predajam poročevalcu, gospodu Vitasu Maselisu. Izvolite, za tri minute je beseda vaša. Much, um... Hvala lepa, predsednica. Naš odbor je po poglobljenih razpravah tudi sprejel mnenje o medoperabilnosti elektronskih cestninskih sistemov. In če sem danes to razpravo dobro razumel, je mnenje zelo podobno mnenju Salinja in drugih članov v vašem odboru. Naj pa predstavim glavna vprašanja. V litvanščini. Šiuo metu virš 20 šalių jau naudoja tem trenutku je več kot 20 držav članic takih, da uporabljajo elektronske sisteme cestninjenja, vendar pa so zelo raznoliki in niso usklajeni med seboj. Zato Ekosok podpira predlog Evropske komisije, da uskladimo te sisteme. To bi nam omogočilo zmanjševanje izgub zaradi neplačanih cestnin. Prav tako bi se tako izognili temu, da bi prišlo do ne poštene konkurence pri prevoznikih. Vozila imajo v kabini naprave, te, ta oprema pa je precej draga in zato bi morali spodbojati druge sisteme, kot so pametni telefoni, tablice in druga oprema, ki bi tudi lahko služila v isti namen. Moramo pa več sredstev nameniti programski upremi, zato da bo to prilagojeno potrebam različnih držav članic. Prav tako moramo izboljšati organizacijske vidike. Potrebno se bo izogibati monopolom na področju elektronskih cestninskih sistemov naše sisteme, moramo prilagoditi tudi sistema Okaris. To bo zahtevalo velikanske naložbe, po našem mnenju. Bi komisija morala ponuditi sredstva in tudi praktično pomoč državam članicam in prevoznikom za izboljšavo sistema. Veliko manjših podjetij in samozaposlenih je dejavnih v prometnem sektorju. Zato bi to lahko postalo občutljivo tudi, eh, to, to lahko postalo tudi občutljivo socialno vprašanje. Potrebno bo torej uskladiti elektronske cestninske sisteme, kar se da hitro, države članice morajo pri tem sodelovati. Nadalje, sistem mora biti prožen, dovoljevati mora uporabo obstoječe opreme, prav tako pa mora sistem biti odprt za kakršnekoli tehnološke inovacije. Prav tako pa je potrebno se držati tudi socialnih načel, ki jih v EU imamo. Hvala lepa. Merci. Najlepša hvala. Gospod poročevalec v Evropskem ekonomsko-socialnem odboru, hvala lepa za vaše predloge. Zdaj pa spet gospod Ližva, ki bo predstavil stališče Evropske komisije o tem poročilu. Merci, all, hvala lepa. Najprej hvala lepa gospodu Salinju za osnotek poročila in za podporo prilogu komisije, splošnemu cilju komisije, da bi spodbujali medoperabilnost sistemov elektronske cestnine. Prav tako pa tudi ta novi mehanizem izmenjave informacij, zato da bomo zagotovili, da bodo vse cestnine plačane, tudi tiste, ki so do sedaj bile neplačane. Ne? Omenim še prav posebno predloge sprememb za nacionalne kontakte točke, za podajanje informacij prevoznikom, tako bomo povečali učinkovitost in izvajanje. Seznam tehnologij, ki so podlage za metoperabilnost, bi radi videli v glavnem delu direktive, to sem si zabeležil, ker menite, da je to pomemben element, ki bi ga naj spremenili zgolj po običajnem zakonodajnem postopku. Slišali pa smo še mnenje gospoda Van Mitterburga, in sicer, da bi te tehnologije v tej prilogi prilagajanje naredili bolj enostavno, če bi bilo potrebno seznam posodobiti v doglednem času. Tako da mislim, da je tukaj še nekaj prostora za nadaljne razprave. Potem pa še ena točka, tukaj pa se komisija ne strinja s poročevalcem. Izključitev opredelitve elektronskega cestnine na porabe domen ENPR, kar se tiče torej samodejne izmenjave podatkov. Torej ne razumemo čisto točno, zakaj je poročevalec želel izključiti ta sistem. Mi vidimo dobre razloge, zakaj bi to bilo vključeno v zakonodajo. Najprej, če boste izključili ANPR, potem bo to pomenilo, da ne bo prišlo do izmenjave informacij. In ne bomo mogli zagotoviti, da uporabniki infrastrukture plačajo cestnino. Čeprav posebno strani upravljavcev sistemov vemo, da prevare obstajajo pri uporabi tega sistema. Torej, potem nekateri še vedno ne bi plačevali. Drugi razlog pa je, da vidimo ta sistem vedno bolj pogosto v mestih in mislimo, da če bi vključili to obseg direktive, bi tako ustvarili trg in bi dali možnost vsakemu ponudniku, da ponudi evropske rešitve za vse uporabnike, naj si bodo zasebni ali komercialni. Torej, prosimo, da bi ANPR vključili v obseg te zakonodaje. In potem, ne nazadnje, še zelo pomembna točka, to je spostavil gospod Salini, to je institucionalna točka, kar se tiče direktive, sporedno z njo se pogajamo tudi z državami članicami o reviziji vložbe v ETS in to seveda se navizuje tudi na prevoznike. V naših razpravah s parlamentom in svetom, še prav posebno s pravno službo Evropskega parlamenta, pa se zdi, da določene določbe te, tega sklepa komisije ETS se zdijo bistvene in če so bistveni del medoperabilnosti, potem jih ne bi mogli sprejeti ne z delegiranimi, ne z izvedbenimi akti. Bi torej imeli še možnost, da nekatere od teh elementov vključimo v direktivo, kot je dejal poročevalec. Smo v tesnih stikih, da se pogovorimo o teh elementih. To so torej glavne točke, ki sem jih želel predstaviti. Hvala. Hvala lepa, gospod Liježva. Gospod Salini, beseda je ponovno vaša. Grazie. Hvala lepa. Hvala lepa tudi kolegicam in kolegom, poročevalcem v senci za vse podane pripombe. Nasplošno gledano vaše pripombe kažejo na to, da bomo lahko našli ravnotežje, upam, da v relativno kratkem času. Nekaj kritičnih pripomb ste tudi podali v smislu, na čem naj še delamo. Če začnem s pripombo komisije. Na začetku smo res imeli drugačno mnenje glede tega, kakšno vlogo naj dodelimo temu elektronskemu sistemu za branje posameznih enot oziroma napravic v avtomobilih. Mi ne želimo cestninjanja na podlagi videoposnetkov izključiti v celoti. Nam se zdi to smiseln dopolnilni ukrep, ampak zaenkrat pa ta sistem še ni dovolj zanesljiv, zato da bi ga izključno uporabljali. Lahko pa ga uporabljamo kot nek dopolnilni sistem in o njem lahko razmislimo. Najprej pa moramo seveda zadevo oceniti z tehničnega vidika. To pa ni nek političen problem, zato moramo zadeve zgolj tehnično preveriti. Glede ostalih pripomb, naj povem, da smo strani komisije slišali, da je pripravljena to tehnologijo predstaviti iz priloge v normativno besedilo. Kolega pravi, da bi bilo bolje, če to ostane v prilogi. Ampak ta direktiva je izjemno tehnična, zato ne moremo iz same srčike te direktive izključiti tako pomembno vsebinsko vprašanje, ker bi s tem spodkopali kakovost direktive, pa tudi pravno vrednost direktive, s tem pa tudi vrednost dela, ki ga opravljamo. Seveda lahko zadeve pospešimo, zato da dosežemo cilje tudi v okviru soodločanja. Nimamo nobenih ovir za to, da bi časovnico skrajšali, ne glede na to, da je to direktiva. Slišali smo, kakšne možnosti vse imamo na področju elektronskega cestninjenja, kako naj obravnavamo urbano območje, kako naj obravnavamo ruralno območje kaj naj storimo v teh območjih izven urbanega območja. Namreč zaenkrat ni poenotenega cestninjanja v teh območjih, zato izgubljamo na tisoče evrov. Upam, da bomo k malu uspeli razširiti celoten domet tudi izven urbanih območij, ampak zaenkrat trenutek še ni dozorel. Hvala, gospod Salini. Rok za vložitev predlogov sprememb je 20. februar in sicer do 12. ure. Mi pa nadaljujemo z naslednjo točko. Obravnavali bomo dve delegirani uredbi o skupnih varnostnih metodah v železniškem prometu. Slišali bomo predstavitev strani Evropske komisije. Štirje ste Gospod Fitch, vi dobite besedo za 4-5 minut. Potem par besed bomo slišali tudi o delegiranih aktih, ko gre za skupne varnostne metode v železniškem prometu. Potem besedo dobijo še poročevalci, ki so zadolženi za temeljne akte. Na to ostale poslanke in poslanci, če se bodo želeli oglasiti. Tisti, ki dvorano zapuščate, pa prosim, da to storite tiho ter s tem izkažete spoštovanje do kolegov. Hvala lepa. Besedo pa vam predajam. Ja, Še trenutek, prosim, samo toliko, da tisti, ki jih to ne zanima, zapustijo dvorano. Izvolite. So, much, Najlepša hvala, gospa predsednica. Na kratko želim predstaviti dva delegirana akta, ki se nanašata na skupne varnostne sisteme v zvezi z železnicami. Na prvi prosojnici smo pojasnili, kaj ti skupni varnostni sistemi so. Podrobneje opisujejo, kakšne so naloge železnic, kako morajo zagotoviti varnost pri eh, železniških dejavnostih niso pa to natančne eh, preskriptivni akti, ne določajo, kako eh, dosežete to varnost, določajo zgolj, kaj je treba zagotoviti. Te določbe so obstajale že pred četrtim železniškim svežnjem, sedaj pa smo jih eh, spremenili v delegirane uredbe, ki jih vidite na prosojnici. pri prvem aktu gre za skupne varnostne sisteme, ki jih morajo eh, železnice prikazati, preden dobijo certifikat o varnosti. Na naslednji prosojnici eh, vidite novost in to so elementi, ki odražajo dejstvo, da se z uvajanjem četrtega eh, železniškega svežnja oziroma tehničnega stebra tega svežnja od eh, julija naslednje leto eh, uvaja tudi pristojnost agencije, eh, ki bo odgovorna za nekatere certifikate za železniška podjetja. Tiste, ki se tičejo čezmejnih dejavnosti, agencija oziroma železnice imajo možnost, da uporabijo ERO na mesto nacionalnih organov. To je torej pojasneno izkoristili smo to priložnost, da eh, izboljšamo eh, skupne varnostne metode eh, in bolje pojasnimo, kakšne so zahteve za železniška podjetja. V precejšnji meri smo izpostavili tudi vlogo človeškega faktorja, naprimer obnašanja zaposlenih v železniških podjetjih in v okviru upraviteljev infrastrukture. Gre za naprimer elemente, eh, kot je usposabljanje zaposlenih, eh, kot so različni eh, procesi pri upravljanju z infrastrukturo, kot so ozaveščanje o informacijah v zvezi z nesrečami in tako naprej. Pomembno je torej, da ne zagotovimo zgolj, da ljudje rečejo, da poznajo pravila, da obstajajo pravila, ampak da omogočimo, da so ta pravila znana tudi v praksi, tako da se ljudje na delovnem mestu obnašajo uh, ustrezno in zagotovijo ustrezno varnost. Naslednji akt uh, izpostavlja vlogo nacionalnih uh, oblasti za varnost, katerih pristojnost je zagotavljanje varnosti, zagotavljanje certifikatov in avtorizacij. Eh, tako v primeru eh, tistih, ki jih izda eh, Evropska agencija, tudi v, tudi v primeru tistih, ki jih izdajo nacionalni organi, je na nacionalnih organih, da zagotovijo ustrezno izvajanje. Na naslednji prosovnici vidite, kaj je še posebej pomembno in sicer, ko agencija izda certifikat o varnosti in ko gre za čezmejno dejavnost, potrebujemo ustrezno metodologijo za sodelovanje različnih e, nacionalnih organov, ki morajo skrbeti za nadzor e, izvajanja. In e, to je novi element tega akta. Poleg tega pa smo izkoristili to priložnost tudi, da izboljšamo eno ali dve definiciji. Še zadnja prosojnica, ki jo bom danes predstavil, nanaša se na proces posvetovanja. Kot sem dejal, eh, ne en, ne drugi akt nista eh, nič novega. Eh, utemeljena sta na priporočilu železniške agencije izdano aprila lani Eh, potekalo je posvetovanje poleti in eh, jeseni, lani nekaj komentarjev smo prijeli, ampak nič strašno kontroverznega. Eh, te smo upoštevali in na to pripravili novi različici obeh aktov, ki ju imamo danes na mizi. Toliko z moje strani, seveda bom z veseljem odgovoril na morebitno vprašanje in komentarje. Hvala, gospod predsednica. Najlepša hvala predstavnik Evropske komisije. Razprava se začenja. Upravičujem se v imenu poročevalca Mihajla Kramerja, ki ga danes nažalost ni z nami. Gospod Bach, izvolite. Ja, äh, Hvala lepa. Hvala lepa komisiji za predstavitev tega zelo tehničnega delegiranega pravnega akta. Nekaj vprašanj bi imel, kar se tiče osmega člena glede skupnih varnostnih metod in še pa posebno, kar se tiče nadzora. Druga točka torej. Vprašanje komisiji. Kakšna je usklajevalna vloga ERE? Ali komisija tudi igra določeno vlogo pri tem postopku? In kateri jezik se uporablja? kateri skupni jezik se uporablja za izmenjavo informacij. Gotovo bomo morali v kratkem izvedeti, kako se izvajajo te usklajevalne akcije, usklajevalni ukrepi in kdo je prevzel vodilno in pristojno vlogo pri tem. Kar se tiče povratnih informacij, pa me zanima, kakšne povratne informacije ste dobili od nacionalnih organov, kar se tiče obnove ali aktualizacije posameznih varnostnih certifikatov ali določb. Dovoljen. Morda pa potem še potopkovno vprašanje. Ste bili pripravljeni na ta postopek ali pa ste imeli kakšne druge zamisli? In potem še eno vprašanje. Če bi se zgodila nesreča, na mednarodnih poteh, kakšna bi bila vloga ERE in kakšna bi bila vloga nacionalnih organov, lahko ERA podaja konkretne ukrepe. Hvala lepa. Najlepša hvala, gospod Bah. Odgovor komisija, izvolite. Ben, je vous ai pas vu. No, nisem vas videla, gospod Vim van de Kamp. Izvolite, beseda je vaša. Nisem vas videla, se upravičujem. Dat kan ook niet, want ik had mij niet gemeld. Najlepša hvala, gospod predsednica. No, niste me eh, videli, zato ker nisem prosil za besedo, ampak sedaj, ko sem prisluhnil razpravi med Evropsko komisijo in, tehn, eh, in gospodom Bahom, ki je zastavil nekaj tehničnih vprašanj, bi rad kot navaden državljan zastavil. zastavil uh, naslednje vprašanje. A se je varnost povečala ali pa je še prezgodaj eh, preuranjeno eh, podajati takšne sklepe? Pomembno je, da naši voljivci lahko sledijo našemu delu. A so se razmere izboljšale? To je moje vprašanje. Najlepša hvala za eh, to pojasnilo, gospod Vim van de Kamp in hvala za to vprašanje. Evropska komisija, a so se razmere izboljšale? We take, uh, we, we follow very carefully zelo natančno spremljamo statistiko na temo varnosti strani držav članic in mislim, da ta statistika kaže na precejšnje razlike. V nekaterih državah članicah so varnostni standardi izjemno visoki, drugot pa je ta eh, varnost eh, na nižji ravni. Verjetno zaradi naložbenih razlogov. Je pa res, da so vse železnice posod po Evropi varnejše kot ceste. Še vedno govorimo torej o zelo varnem sistemu. Tam, eh, v tistih delih Evrope, kjer eh, varnost ni tako eh, visoka, pa ima Evropska komisija ustrezen sistem spremljanja. Imamo prioritetne države, s katerimi tesno sodelujemo, agencija z njimi tesno sodeluje, poskušamo najti tiste elemente, ki morda škodijo varnosti in eh, z njimi razvijamo procese, s katerimi bi lahko izboljšali to varnost. Naša statistika pa kaže, da je eh, varnost eh, v Evropi bodisti na isti ravni, bodisti se izboljšuje. Sistemi, kakršen je RTMS, bodo privedli do še večjega še višjega standarda eh, varnosti in pomembno je, da eh, še naprej podpiramo razvoj takšnih sistemov. Najlepša hvala. Pomembno je pozdraviti napredek, ki je eh, dosežen v okviru tega poročila, za katerega je odgovoren kolega Mihajl Kramer. To so bistvene zadeve za promet. Imam pa naslednje vprašanje. Kako se države članice pripravijo na izvajanje teh novih pravil? Kako se konkretno pripravljajo? To me zanima, to je prvo vprašanje. In glede na številne uh, nesreče, lahko vam povem, da imamo naprimer v Franciji veliko uh, težav, imeli smo že grozne katastrofe. Zanima me, kako rešujete uh, vprašanje takšnih nesreč in kako jih boste reševali v prihodnosti. Kaj je treba narediti, zato da bi zmanjšali število teh nesreč? Thanks. Uh, Hvala. Kar se tiče prenosa četrtega železniškega svežnja, imajo države članice časa do junija naslednje leto, glede na splošno časovnico. Kot veste, imajo tudi možnost, da preložijo izvajanje za eno leto do junija 2020. O tem nas morajo obvestiti. Eh, pozneje eh, letos, če se bodo odločili za takšno izjemo. V sklopu regulatornega odbora eh, tesno sodelujemo z državami članicami in eh, zaenkrat lahko rečem, da večina držav članic namerava izvajati zakonodajo od junija naslednje leto naprej. Pomagamo jim tudi pri usklajenem tolmačenju določb posod po Evropi. Agencija pa tesno sodeluje z nacionalnimi organi za varnost, eh, skrbi za eh, usklajevanje in za spoštovanje ustreznih praks, sploh kar se tiče eh, izdajanja certifikatov o varnosti. Lani smo imeli z ERO in komisijo celo serijo konferenc, s katerimi smo se dotaknili tudi vprašanja nove zakonodaje. Sodelovali smo z nacionalnimi organi, Podobno eh, bomo storili tudi letos, eh, eh, razjasnili bomo določene podrobnosti. Veliko dela torej poteka, bomo videli, kaj se bo zgodilo, če bodo države članice pravočasno izvajale vse potrebno. Zaenkrat je slika precej pozitivna. Kar se tiče nesreč, je res, da je prišlo do tragične nesreče v Franciji pred božičnimi prazniki. Seveda so vse nesreče zelo žalosten dogodek in iz njih želimo vedno eh, potegniti eh, čim več naukov. Eh, prejšnji teden sem se pogovarjal z direktorjem agencije, zaenkrat ni znakov, da bi varnost upadala, še vedno rase glede na naše podatke. Je pa res, kot je pokazala tudi nesreča v Franciji, da se vprašanja porajajo predvsem v zvezi eh, z železniškimi prehodi. Eh, zmanjšati želimo število prehodov, sedaj, ko govorimo tudi o novih eh, tipih avtomobilov, novih sistemih. Poskušamo zagotoviti tudi, da bomo s pomočjo novih avtomobilskih sistemov zmanjšali število nesreč v naslednjem desetletju. Na to vprašanje gospoda Baha glede nesreč in uloge komisije v skladu eh, z direktivo o varnosti, je uloga eh, preiskovalca nesreč v rokah eh, držav članic. Tako sta se odločila svet in parlament pri oblikovanju direktive. Vsak nacionalni organ v primeru nesreče sproži preiskavo in glede na nastalo škodo na to pripravi poročilo za agencijo, eh, Evropsko agencijo in druge eh, nacionalne organe. Ni pa na eh, Evropski agenciji, da pripravlja priporočila v zvezi s posamezno nesrečo. Če pa neka nesreča izpostavi določeno težavo, naprimer v zvezi z avtorizacijo, ki je bila podana v zvezi z dovoljenjem, potem se agencija s tem ukvarja, obravnava to vprašanje, nima pa uloge nadzora v primeru nesreč samih. Najlepša hvala za vsa ta pojasnila, gospod predstavnik Evropske komisije. Brez doma se bomo še vrnili k tem eh, tehničnim eh, vprašanjem. To je za eh, naš odbor prednostnega pomena. Povedati moramo, kolegi in kolegice, da Evropski parlament natančno spremlja vsa vprašanja v zvezi z delegiranimi akti. Pomembno je, da je parlament obveščen tako kot strokovnjaki iz držav članic. Mi eh, smo tukaj in eh, moramo razpolagati z istimi informacijami kot eh, drugi so zakonodajalec svet. Najlepša hvala, da ste z nami in hvala za te izmenjave, hvala za te informacije. Kolegi in kolegice, končali smo sejo, vidimo se spet.